Naslednja točka je izjava komisije o krizi v kmetijskih sektorjih, razen v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Med nami pozdravljam tudi gospod komisarko, ki ji tudi takoj predajam besedo. President. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, hvala, da ste mi dali priložnost, da sem danes tukaj da vam razložim, kakšno je trenutno gospodarsko stanje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Finančna in gospodarska kriza sta vplivali tudi na kmetijski sektor. Opazili smo zmanjšanje popraševanja, razvile, razvili so se menjalni tečaji, tudi dostop do kredita je postal težji. Vse to je vplivalo na cene kmetijskih izdelkov in to posredno vpliva tudi na prihodke kmetov. Uradne ocene kmetijskih prihodkov bodo na voljo šele konec tega tedna. Ampak pričakujemo pa lahko, da bo prihodek občutno nižji v letu 2009 v primerjavi z prejšnjim letom. Glede na relativni razvoj proizvodnih stroškov in na cene kmetijskih izdelkov. Po začetnem pacu, ki smo ga videli jeseni 2008, je ta nov padec v ravni kmetijskih prihodkov takšen, da bo višji, kot so tista enkratna povišanja cen, kakor smo jim bili priča po leti 2007 in leto kasneje. Gospod predsednik oziroma gospod predsedujoča, dovolite mi, da se spustim v nekati, nekaj posameznih sektorjev. Najprej žitarice. V letu 2008 smo videli občutna znižanja cen, predvsem zaradi dobrih pridelkov. Ampak kriza v zadnjih mesecih je povišala ceno za pšenico in za koruzo. V luči tega trenutno ne bi bilo ustrezno sprejeti izrednih ukrepov, kakor naprimer razpis intervencijskih ukrepov za koruzo ali za izvozna nadomestila stanje je nekoliko drugačno za. za nekatere druge žitarice, ki vplivajo na izvozne cene. Intervencijski postopek tam je bil pravkar odprt in mislim, da bi to moralo pomagati trgu krme. Kar zadeva sektor prašičjega mesa, tam je stanje še vedno krhko. Gospodarska kriza je zadela, ko si sektor še ni opomogel od težav v letu 2007. Cene letos so nižje kot lani, vendar včasih moramo na to gledati tudi pozitivno. Cene krme, naprimer, so mnogo bolj stabilne kot v letih 2007 in 2008. Izvozi so pod ravni iz leta 2008, še vedno pa pričakujemo, da bodo mnogo višji, kot so bili leta 2007. Zato ne vidim dovoljšnih razlogov, da bi na trg uvali dodatne instrumente. Zagotovljam pa vam, da stanje zelo natančno spremljamo. Kar zadeva sadje in zelenjavo. Gospodarska kriza je povzročila manjšo lokalno potrošnjo, videli pa smo tudi znižanje na nekaterih izvoznih trgih. To vpliva na cene sadja in zelenjave in s tem tudi na zaslužek proizvajalcev. Vendar glede na značilnosti tega sektorja smo se v okviru zadnje reforme sektorja sadja in zelenjave odločili, da sprememo naslednji pristop. Organizacije proizvajalcev bi morali biti bolj atraktivne in tudi bolj odgovorne za krizno upravljanje. Organizacije proizvajalcev danes predstavljajo 40 odstotkov pridelkov sadja in zelenjave. In to lahko vodi do gospodarsko močnejših enot tudi na prehodni osnovi, kar je zelo pomembno kajti dan danes cene ne priznavajo nacionalnih meja. V reformi iz leta 2007 smo zagotovili spodbude za organizacije proizvajalcev, da to storijo. Prav tako smo jim zagotovili nova orodja za krizno upravljanje, kakor je naprimer zeleno pobiranje pridelkov. Pri Zagotovili smo tudi pravni okvir, da bi stabilizirali trg, ampak obstaja pristop za več ukrepov od spodaj na vzgor in zato komisija ne more prevzeti odgovornosti. Zato zagovarjam oblikovanje organizacij proizvajalcev in mislim, da bi države članice in kmetje morali preučiti število teh organizacij v različnih državah članicah. Ni pametno, če te organizacije tekmujejo med seboj, namesto da bi konkurirale trgovinskemu sektorju. Olivno olje. Cene olivnega olja so bile rekordne pred štirimi leti. To je bilo posledica slabih pogojev, pogojev v zvezi s podnebjem. Od takrat so cene zaradi gospodarske krize zelo nizke. Zato je komisija ponovno aktivirala pomoč za zasebno skladiščenje. In vidimo lahko, da se je trg nemudoma odzval in cene so se kmalo spet dvignile. Napovedi za pridelek so že četrtič zapored dobre, ampak zaloge na začetku pobiranja pridelkov so bile nizke in kolikor vidimo, se bo tudi popraševanje oziroma poraba dvignila. Če povzamem, vidim krhke znake oživitve. Situacijo je treba seveda še pozorno spremljati in ukrepati, če je to potrebno. To je hiter povzetek kratkoročnih ukrepov, ampak zagotavljam vam, da preučujemo tudi srednjeročne in dolgoročne probleme in vprašanja. Preučujemo tudi dodano vrednost v prehrambeni verigi in tudi nihanja cen. Pripričana sem, da se bomo k tem pomembnim vprašanjem kmalo spet vrnili. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa komisarka. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Besedo ima v imenu Evropske ljudske stranke gospod Des. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi v zadnjem letu in tudi v letošnjem letu so predelovalci mleka tudi tukaj in v Bruslju zelo glasno protestirali. V javnosti je nastal vtis, čež da so samo predelovalci mleka v težavah. Dejstvo pa je, da so tudi drugi sektori prizadeti. Tudi predelovalci eh, prašičev, perutnine, eh, žitaric in tako naprej in tako dalje eh, v težavah in vajeni so tega, da so pač določena leta slabša kot druga. Zato se mi zdi dobro, da danes razpravljamo tudi o razmerah v teh sektorjih. Gospod komisarka, dejali ste, da je gospodarska in finančna kriza prizadela celotno kmetijstvo in da velja razmisliti o tem, kako bi lahko reagirali. V razpravah s prizadetimi kmeti vedno znova slišim, da nasplošno strgi, kar gre, razen v primerih, ko je izjemno težko, kot naprimer letos eh, na področju predelave mleka, ampak eh, kmetje pa ne razumejo, da jih eh, Evropa vedno bolj obremenjuje z birokracijo. Pravijo, mi bi najraje vsak dan delali na poljih, v hlevih, ne pa da cele dneve vodimo knjigovodstvo in poročamo o tem, kaj počnemo. Naši kmetje so stoletja brez eh, velike papirologije proizvajali hrano, eh, donos se je vse čas povečeval, dan danes pa naše kmete res eh, preveč obremenjujemo z birokracijo naši kmetje sploh ne verjamejo več, da bo morda kdaj prišlo do zmanjšanja upravnega bremena. In eh, mislim, da je potrebno zagotoviti, da bodo kmetje eh, lahko eh, se posvetili svojemu delu, to je proizvodnji zdrave hrane za pol milijarde ljudi. In zato jih je treba pri tem tudi podpreti. Hvala lepa, gospod Des, v imenu skupine. SD, gospod De Castro, dve minuti in pol. Signor Presidente, signora komisar. Hvala lepa. Gospa komisarka, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Ponovno smo tu, da razpravljamo o kmetijskem sektorju. V zadnjih nekaj mesecih je ta parlament že izrazil svoje mnenje o težavah, na katere je naletel mlečni sektor. Svet in komisija sta bila pozvana naj posežeta in to nujno. Dobili smo nekatere rezultate, čeprav so le delni, vendar pa vidimo, da je bilo danih na voljo 300 milijonov evrov za posredovanje. Sedaj pa moramo ugotoviti, da se ta kriza zelo hitro širi še na druge sektorje evropskega kmetijstva. Alarmantne signale vidimo recimo na področju žita, um, zelenjave in sadja oljčnega olja, podobno kot pri mlečnih izdelkih. Gre za problem konjunkture. Vidimo, da je prišlo do paca pri popraševanju in do stagnacije na trgih. Ta kriza začenja vse bolj skrbeti. Na to kažejo tudi mnogi protesti, v katere so se vključili kmetovalci v mnogih delih Evrope. Poleg tega vidimo, da nas mora skrbeti za prihodnost celotnega sektorja. Zato smo 1. decembra na zasedanju odbora za kmetijstvo odločili, da povabimo tudi komisijo, da nas obvesti o stanju našega kmetijstva in da slišimo, kakšna je dinamika v posameznih kmetijskih sektorjih. Tu pričakujemo predvsem to, da se bo komisija poslužila vseh orodij, ki jih ima na voljo za to, da bi pospešila povpraševanje. Menimo pa, da je to tudi dobra priložnost, da se zazremo v prihodnost in da zagotovimo jamstva, da bo kmetijska politika pomembna politika prihodnosti, da bodo zavarovani interesi od severa, od Švedske pa do juga, do Cipra. Evropski kmetovalci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 De Castro, tudi ste se držali predvidnega časa v imenu Alde, pa gospa Harkin, ena minuta. You, Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti komisarki za opis stanja, ampak želim se osredotočiti samo na eno področje, kjer lahko ukrepamo in sicer prisotnost GSO-ja v uvozu mesa v naši prehrambeni veriki, kajti to presega ta sektor. Poslala sem pismo Barozu, ki ga je podpisalo več poslancev. Odgovoril mi je, povedal je, da je komisija hitro ukrepala, da je odobrila tri gensko spremenjene organizme in še četrtega. Še vedno pa zaostajamo. Problem naslednje leto bo Brazilija. Poenostavili so postopek odobritve na 22 mesecev in problem, problema tako ne bomo rešili. Težava tukaj so nizke marže in kmetje lahko pričakujejo vsaj naslednje. Stroške uvoza ne sme povišati neuspeh Evropske unije pri ustreznih postopkih. Dvojna kazen je, če uvozi niso na voljo po cenah, kakor veljajo na globalni ravni. Na Irskem dodatne streške povzročajo zaostanke in to je povzročilo 23 milijonov. Hitro delovanje sistema odobravanja bo izboljšalo stanje, ampak potrebujemo še tehnološko rešitev. Hvala. Harkin, Hvala lepa, gospa Harkin. Žal ste prekoračili svoj čas, besedo pa ima gospod Hojsling v imenu zelenih dve minuti. Hvala lepa, gospa komisarka, dame in gospodje. Zelo kratek odgovor ste dali na eh, krizo. Nisem slišal nekakršnih eh, predlogov za rešitve. Nimamo krize samo v mleko sektorju, ampak tudi v sektorju žitaric. Prihaja do nadaljnih eh, težav na področju zelenjave in eh, tudi veliko odstotek proizvajalcev prišičega mesa smo izgubili v zadnjih letih. In to ni toliko povezano z gospodarsko krizo, kot z dejstvom, da je usmeritev kmetijske politike v zadnjih letih bila napačna. Preprosto treba povedati, da je liberalizacija bila neuspešna, da je orientiranje se na svetovne trge napačna rešitev za kmetijstvo in prihodna leta bodo res pomembna za naše kmetijstvo in zato smo hvaležni za to, da so ministri za kmetijstvo v Parizu dali jasno smeritev za nadalje in to lahko zgolj podpremo, kajti v kmetijstvu potrebujemo možnost dolgoročnega planiranja in prav tako mora biti kmetijska politika trajnostna in zato tudi mi eh, trajnostno eh, naravnavamo cene morajo biti stabilne in to tudi za potrošnike, ne pa da se eh, vse podvrže nekaterim koncernom. Seveda so kmetje v ospredju, ampak eh, še vedno niste odgovorili na to, kako naj bi to dosegli. Mi si želimo odgovore na to vprašanje, kajti to je dejansko ključnega pomena v prihodnih letih. Kmetje morajo biti ne le proizvajalci surovin, temveč morajo imeti tudi eh, pomembno moč na trgu. Eh, Kmetijstvo, ki je vse čas pod cenovnim pritiskom, bo vsekakor pomenilo nižjo kakovost hrane. To bo privedlo tudi do tega, da bo biotska raznovrstnost še bolj ogrožena in eh, z industrializiranim kmetijstvom bo tudi prišlo do povišanja izpustov CO2 in metana. Mislim, da ne moremo zagovarjati ekološkega kmetijstva s tem, da vse čas silimo v nadaljno industrializacijo kmetijstva. Zato moram reči, da se tudi na tem področju veselim dobrega sodelovanja z novo komisijo. Hvala lepa, gospod Heusling. Besedo ima gospod Nicholson. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Mislim, da vsi razumemo pomisleke mnogih sektorjev v kmetijstvu. In prav gotovo nekateri menijo, da smo preveč pozornosti posvečali sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Ampak tisti, ki smo bili vključeni v to, vemo, da je bilo to treba rešiti. Upam, da bomo sedaj lahko rešili tudi nekatere druge probleme, s katerimi se soočamo in da se lahko posvečamo tudi drugim področjem. Govorimo o problemu žita za kmetje, za kmete, kajti oni se soočajo z zelo nizkimi cenami. Predelovalci krompirja in jabolk na, v mojem volilnem okrožju so še posebej ogroženi. Lahko vam podam tudi seznam drugih kmetov, ki se soočajo s podobnimi težavami. Ampak strinjam se z gospod Harkin. Kar zadeva odobritev gensko spremenjenih organizmov v našo prehranjevalno verigo. S tem so ogroženi naši predelovalci govedine, svinjine in perotnine. Če bi pospešili postopke, bi lahko zelo omilili težave. Smo v nevarnosti, da se pojavi preveč birokracije, preveč zakonodaje in to bo zadušilo naše kmete. Videli boste, kar se bo zgodilo 1. januarja, ko boste začeli izvajati nove ukrepe, ki so po mojem izguba časa. Uvajamo nove spremembe in veliko sprememb, ampak mislim, da bi morali ponovno preučiti spremembe, ki jih oziroma posledice, ki jih imajo te spremembe na naš sektor. Zdi se mi, da veliko kmetov preprosto zapušča to industrijo. To je zelo zaskrbljujoč trend. Ogledati si moramo vse sektore, kako jih lahko podpremo ali lahko storimo več za nje, kajti vedeti moramo, naprimer, da je očereja in govedoreja okoljsko zelo občutljiv sektor, In to se izvaja tam, kjer alternativ ni. Zato mislim, da bi morali še enkrat preučiti, kako bomo podprli te dele industrije. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Nikolson. Beseda ima gospod L. Jarik v imenu skupine GUE NGL. Gospod predsedujoča, gospod komisarka, prišli ste nam povedati, da je kriza v kmetijstvu huda, to vemo mali, srednje veliki kmetje ne morejo več preživeti. Ampak to ni problem nekih tehničnih rešitev, ampak je to problem politike, ki jo vodite. Dejstvo, da ne želite več zagotoviti določenih minimalnih cen, eh, povzroča to, s čimer se zdaj soočamo. Treba je na novo razmisliti o skupni kmetijski politiki, razmisliti o delu na kmetiji kot o splošnem dobro v dobro celotne družbe in kmetijska politika mora biti tudi prehranska, okoljska in ozemeljska politika. In zato moramo na novo zastaviti usmeritve in smisel te politike, preden se odločamo o proračunskih rešitvah. To bo pomenilo tudi poplačilo dela za določeno minimalno garantirano ceno treba upoštevati dodano vrednost dela in eh, prav tako upoštevati pomen prehranske samozadostnosti. Okolje, zdravje je nekaj, kar gre vedno in mora iti vedno skozi roke eh, kmetov, ne pa skozi roke industrije. In tako bi morali razmišljati o reševanju te krize. Hvala lepa, gospod Lojarik. Besedo ima gospod Fontana v imenu skupine EFD. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoča, spoštovani kolegi in gospa komisarka. Sedanja kriza, ki jo skuša prebroditi kmetijstvo, predstavlja posledico ozemeljske širitve in tudi posledica prehitre globalizacije trgov. Kmetijski sektor moramo zavarovati, pri tem pa uporabljati načela pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. Zlasti je treba uštevati člene od 32 do 38. Slediti moramo pravnim določbam in pravnim predpisom. Predpisi, ki urejajo krizo trgov, nam ne omogočajo, da se odzovemo ustrezno na probleme v kmetijstvu. In to v trenutku, ki je izjemno težaven in ki se nanaša na celotno kmetijstvo, zlasti na področje zelenjave in sadja ter žitaric. Kmetijstvo je treba ne samo pomagati, pač pa ga zavarovati v skladu z določbami ustanovne pogodbe. To se trenutno žal počne samo v omejenem obsegu. Prej smo to videli na področju mlekarstva, sedaj pa na področju zelenjave in sadja. Evropska unija mora ukrepati bolj odločno in podpreti v krogu 360 stopinj naše kmetovalce, tudi tiste, ki so sedaj zanemarjeni. Zato bi morali resnično razmisliti, kaj se dogaja na evropskem trgu, zato da bi spodbudili naše kmetijske izdelke v primerjavi s tistimi, ki prihajajo od zunaj, zlasti na področju zelenjave in sadja. Ustvariti moramo natančna pravila, ki jih mora spoštovati celotna Evropska unija. Spoštovati pa jih morajo tudi tiste tretje države, s katerimi imamo pomembno menjavo na področju kmetijskih izdelkov. Lahko bi imeli menjavo z manj izkrivljanja, tako da bi zaščitili naše kmetovalce in izdelke Evropske unije. Hvala. Si ne hižme to katalogo tolnjega. Hvala lepa, gospod Fontana. Nadaljujemo z govorniki po seznamu. Gospod Papastamkos, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, veliko sektorjev je na preizkušnji, eh, bombaž, žiterice. In seveda moramo pri vsem tem misliti tudi na naše proizvajalce v državah članicah. 200 tisoč ton proizvodov imamo trenutno na zalogi, ki jih ne moremo spraviti na trg. Tako da mislim, da moramo postati bolj aktivni. Prav tako moramo zagotoviti večjo uporabo eh, znamko o poreklu eh, posameznih eh, vrst hrane. Potem, na primer, področje živinoreje. V Grčiji je to področje resnično v težavah. In eden od problemov, s katerim se tukaj soočamo, je vnos imena regije eh, pri embaliranju proizvodov, eh, tako znotraj, kako tudi zunaj Evropske unije, bomo na ta način zagotovili boljšo prepoznavnost na trgu. In zato menim, da moramo učinkovito, učinkovitost eh, kmetijstva in učinkovitost prehranske verige še bolj podariti. Ko že razpravljamo o proračunu za prihodnje leto, v tem proračunu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 krizi v kmetijstvu, potem to ni nekaj, kar izhaja iz težav na svetovnih trgih, temveč iz neoliberalne politike, ki jo je vodila Evropska komisija v zadnjih letih. To je v veliki meri privedlo do sedanjih kriznih razmer. Če se že danes soočamo s takšnimi težavami v kmetijstvu, potem se sprašujem, kaj se bo zgodilo, ko bo še manj proračunske podpore po letu 2013. Na ta način se bo pod vprašaj postavila zadostna količina hrane v Evropi, proizvodnja žitaric, proizvodnja e, mesa in tako naprej. Ne gre zgolj za to, da bi dali organizacijam predelovalcev dovolj denarja. Gre tudi za to, da je EU neto uvoznica hrane. Hvala lepa, gospa Gerling. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želite vedeti, kako težko je kmetom, si morate samo ogledati spremenjeno mejo vlade v Združenem kraljestvu. To je meja, pod katero naj bi veljala revščina. In zadnja številka kaže, da ena četrtina vseh britanskih kmetov spada v to kategorijo. Ampak biti kmet ni samo v zvezi s kmetijsko politiko, tukaj bi morali posredovati holistično. Potrošniki želijo visoko kakovostno hrano, ki je proizvedena čim bliže domu. Evropski parlament mora poslušati potrošnike in uvesti jasno označevanje države izvora, zato da bodo potrošniki vedeli, odkot prihaja hrana. Imamo že označevanje izvora pri mnogih prehrambenih izdelkih, zato ni nobenega razloga, da ne bi tega razširili na tudi ostale sektorje, vključno z glavnimi sestavinami obdelane hrane. Priložnost v tem parlamentu bomo imeli naslednje leto, poskrbimo za to, da jo bomo tudi izkoristili. Hvala. Hvala lepa, gospa Gerling. Gospa Figueredo, minuta in pol. Gospa predsedujoča. glede na vse spremembe SKP-ja, lahko vidimo, da vse to vpliva na končne rezultate. Iščemo pa alternative, žal pa nas nihče pos ne posluša. Trenutno smo v krizi, še posebej na portugalskem. Opozorili smo vas na posledice liberalizacije mednarodne trgovine s kmetijskimi izdelki. Ljudje so vedno govorili, da s hrano ne moremo trgovati kot s industrijskimi izdelki. Kmetje morajo biti zunaj pogajan v okviru STO, zato da kmetijski izdelki niso predmet finančnih špekulacij. Kmetovanje bi moralo imeti privilegiran status, želimo varnost oskrbe s hrano in podpirati tiste, ki obdelujejo zemljo. Proti temu smo, da bi se ukinile mlečne kvote in drugi ukrepi, kajti obstajajo določene značilnosti kmetovanja, še posebej v nekaterih državah. In te posebne značilnosti je treba spoštovati, zato da zavarujemo proizvajalce in tiste, ki proizvajajo visoko kakovostne izdelke, kot je olivno olje, vino, sadje in zelenjava. Prav tako pa želimo, da bi meso še naprej proizvajali na ustrezen način, tako na severu, kot tudi na jugu preučiti moramo stroške, proizvodni stroški, stroški goriva so se močno dvignili, kompenzacije za to pa ni. Ne, ne smemo pa pozabiti, da kmetijstvo ustvarja delovna mesta na podeželju, zato moramo zagotoviti privilegiran položaj kmetom in njihovim družinam, zato da bodo kmetje še naprej lahko proizvajali posebne izdelke. Spoštovati moramo kmete, kajti oni proizvajajo hrano, ki jo mi jemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Figueiredo. Gospod Agnew, dve minuti. Well, Hvala, gospa predsedo predsedojoča. Zdi se, da se začasno pridružujem klubu oboževalcev gospe Harkin, kar zadeva sledi GSO-ja v mesu in to je možno najti tudi v pošiljki soje, če ti GSO-ji niso odobreni v EU, se blago zavrne. In stroški tega znašajo 2,3 milijone funtov. To pa vpliva tudi na to, da se tovrnjaki prazni vračajo v proizvodne obrate. In po velikem pritisku je Evropska komisija odobrila štiri nove vrste koruze, ki naj bi bili varni. Več let traja, da bo to odobreno, medtem pa kmetje v Ameriki stalno sprejemajo nove vrste GSO-jev. To se bo neprestano pojavljajo. Imamo tudi GSO-je o nekaterih drugih izdelkih, ki jih je prav gotovo mogoče enostavno pomešati, naprimer z izdelki soje. Nepredstavljivo je, da imamo odstopanje v zvezi z vse vrsti izdelkov, odstopan pa ni pri koruzi. Ta politika nične tolerance povzroča više zavarovalnine za prevoznike in to vpliva tudi na kmete v Ameriki, ko dobijo sporočilo, da njihova pošiljka ni bila sprejeta. To povzroča krizo na področju proizvajanja mesa in jajc. Pozivam komisijo, da preuči stanje za to, da stopnje tolerance spustijo na ravni, ki veljajo drugot. Hvala. Eh, hvala lepa. Gospod Lavija, dve minuti. Grazie, signor presidente. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospe komisarki za analizo, ki jo je opravila. Bi pa rad povdaril, da v nekaterih kmetijskih sektorjih opažamo krizo, zaradi katere je pod vprašaj upostavljeno kmetijstvo na celotnih območjih naše Evrope. Zlasti na področju žitaric opažamo krizo, ki je povzročila cene, ki ne krijejo niti stroškov. Zaradi tega prihaja do zmanjševanja površin, na katerih se seje ta pšenica. Govori se o 30 odstotkih in to je pomembno zlasti za tista območja, kjer drugih alternativ ni. Gospa komisarka je na področju zelenjave in sadja govorila o tem, da proizvajalci sami lahko upravljajo z ukrepi proti krizi, ampak dejstvo je, da so pomembni viri, viri in sredstva, ki nikakor ne zadoščajo za posredovanje pri strukturni krizi oziroma krizi takega obsega, kot je ta, ki smo ji priča. Možnosti je več, bodi si z zeleno trgatvijo ali drugimi možnostmi treba je zagotoviti ravnovesje med popraševanjem in ponudbo, ampak ta kriza je nekaj posebnega zaradi svojega obsega. Podobno velja tudi za olčno olje in druge sektorje, vendar pa menim, da je v tej fazi treba poudariti in pozvati komisijo k pripravi svežnja ukrepov, predlogov, ki se bodo nanašali na vse druge sektorje, tiste, ki za razliko od mlekarstva še niso bili doležni nikakršnih ukrepov. Ja. Hvala lepa, gospod Lavija. Gospa Garcia Perez, eno minuto. No Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kmetijstvo doživlja podobne težave kot gospodarstvo nasploh, vendar pa še nismo imeli priložnosti da bi se pogovorili o ostalih sektorjih, z izjemom morda mlekarstva. Zavedamo pa se, da ta kriza vpliva tudi na druge sektorje, ne samo za mlekarstvo. V večini proizvodnih sektorjev doživljajo krizo in mnoga kmetijska gospodarstva postajajo nedobičkonosna. Ta kriza kaže, da obstaja neravnovesje med tistimi, ki sodelujejo v prehranski verigi zdi se, da tu ni pravega ravnovesja. Zato si moramo pogledati, kakšna je zakonodaja, pogledati si moramo tudi, kakšna je pogajalska moč razli različnih partnerjev. Skrbeti nas mora tudi nekonkurenčni položaj naših kmetovalcev, ki ne morejo tekmovati s kmetovalci iz drugih delov sveta zaradi visokih proizvodnih stroškov. Menim, da si moramo pogledati neko celovito rešitev, ne pa samo parcialnih. Hvala lepa. Gospod Jar. Hvala lepa. Zdi se mi dobro, da se danes pogovarjamo o tem. Zato, da ne bi ustvarjali občutka, da kriza vlada samo na področju mlekarstva. To ne drži. In izjemnega pomena je za kmetovalce, da se pogovarjamo o njihovem položaju. Kriza na področju kmetijstva je huda, ena od najhujših v tem stoletju. Dobiček je v mnogih podjetjih močno upadal. Mnogi kmetovalci beležijo primankljaj, ki so ga seveda ustvarili, povzročili ljudje. To lahko vodi v katastrofo, ampak ker vemo, da se moramo lotiti napak, ki so bile storjene. Ta kriza predstavlja tudi priložnost in prav to priložnost moramo okrepljeno izkoristiti. K temu sodi naslednje. Komisija mora posredovati, ko pride do moten pri svetovnem ravnovesju. Drugič, ustvariti moramo politično okvirne pogoje za to, da bodo kmetovalci lahko sami regulirali trg. In tretjič, pravne pristojnosti proizvajalcev je treba bistveno izboljšati. Četrtič, prav tako moramo poskrbeti za regulacijo trga, ko gre za uporabo kmetijskih izdelkov kot surovino za uporabljo energije. Tega problema se je končno treba lotiti, zato še enkrat moj poziv. Naučimo se česa iz te krize, izkoristimo možnost, ki se skriva v tej krizi krizi, namreč vsem zlasti našim kmetovancev smo dolžni poiskati rešitev. In zato pričakujemo v letu 2010 svežen ukrepov komisijo, o katerem bomo lahko razpravljali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jar, gospod Kapola Santos. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej vas želim pozdraviti v naši sredini. Lepo vas je ponovno videti v tej dvorani. Vem, da ste bili tu vedno v času svojega mandata, vem pa tudi, da je komisija sedaj v nekakšnem prehodnem obdobju. Kmetovalci še vedno čakajo na odgovore na njihove probleme. Gospodarska kriza je zelo hudo prizadela kmetijstvo in to ne samo na področju mlekarstva, tako kot o tem poročajo mediji. Tudi druge kmetijske panoge trpijo. Mlekarstvo, proizvodna zelenjave, sadja, olčnega olja. Vsi ti sektori, vse te panoge so utrpele veliko škodo. Tudi živinorejci so utrpeli veliko škodo zaradi višjih stroškov vhodnih surovin. Situacija pa bi se utegnila še poslabšati zaradi odprtja trga za maroške proizvode zaradi pogodbe oziroma sporazuma med EU in Marokom. Slišali smo, da trg pošilja pozitivne signale, ampak zdi se mi, da ne smemo biti preveč optimistični. Glede na to, da bomo k malu videli, da bo prišlo do zvišanja cen nafte, kar bo pomenilo tudi zvišanje stroškov za kmetijsko proizvodnjo. Zato Evropski parlament ne sme izpustiti priložnosti, pač pa mora pozvati komisijo k ukrepanju. Kmetovalci namreč pričakujejo ukrepe Evropske komisije, parlamenta in sveta upamo, da bo komisija poslala jasne signale, nam posredovala informacije in tudi predlagala ukrepe. Hvala lepa, gospod Tomtam. Hvala lepa, gospod predsedoče, hvala tudi gospa komisarka, da ste ponovno tu z nami. Kriza cen 2007-2008 je izpostavila, kako ranljivi so potrošniki. Kriza leta 2009 pa še bolj izpostavlja renljivost kmetijskih gospodarstv. Zakaj? Zato, ker so številni kmetijstvo predstavljali kot trajnostno, zato, ker so kmetje preveč investirali v redi 27 in 28 in tudi zato, ker je prišlo do bistvenih zamud eh, v letih 2000 in kasneje. Dejali ste, gospa komisarka, da si želite, da vam ne bo več potrebno na podoben način intervenirati na kmetijske trge, ampak smemo pozabiti, da smo v zadnjih 20 letih prišli do zaključka, da gre za predvsem hrano, ki jo proizvaja kmetijstvo in da potrebujemo določeno celovno stabilnost. Kajti glede na druge naloge, ki jih imajo eh, kmetje, v svojem življenju, si ne morejo privoščiti tudi tako uh, eh, spremenjajočih se cen. Uh, obenem pa se zahtevajo velike investicije. Treba je upoštevati vse člene v tej verigi, vključno z novimi uh, akterji, kot naprimer uh, obrati uh, kolektivne prehrane in, podobne, in podobno in pa eh, tretji, četrti člen v verigi predelave. Vse to mislim, da lahko prispeva k stabilizaciji cen. Dodge, eh, kirija, do... Hvala lepa. Gospa Dodge, dve minuti. Thank you. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala, gospa komisarka, za to, da ste prišli in nam še enkrat prisluhnili. Rada bi osvetlila vrsta vprašanj, ki so prevladovala na severnem Irskem na področju kmetijstva v zadnjih nekaj mesecih. Morda, gospa komisarka, ste prebrali, da smo v zadnjih nekaj tednih utrpeli ekstremne poplave. To je povzročilo resne težave za kmetovalce. Ne nazadnje, so bile zaprte ceste in zaradi dežja je bil onemogočen tudi dostop. Prav tako ne morejo mm, uporabljati gnojnice in tudi nasplošno so utrpeli izgube. Komisijo pozivam, naj si ogledate vprašanje in naj ugotovi, ali lahko neposredno pomaga kmetovalcem v tem sektorju. Prav tako Spodbujam komisijo, naj si ogleda proizvodno krompirja na Severnem Irskem. Namreč kar nekaj kmetovalcev mi je pisalo, zato ker so jih prizadele ekstremno visoke padavine. Izražajo zaskrbljenost tudi zaradi zmrzali, ki se približuje zimskimi meseci in zaradi vsega tega se bojijo, da bodo izgubili svoj pridelek. To je na severnem Irskem kmetijska panoga, ki preživlja zelo hude čase. Nedavno sem se sestala tudi z proizvajalci jajc. Gre za kmetovalce, ki si prizadevajo za prehod na večje kletke za perutnino. Dejstvo je, da da to ne bo možno še nekaj časa. Zato bi prosila komisijo, da si pobliže ogledate vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na tako imenovani postopek Catch the Eye. Sedem poslank in poslancev je prosilo za besedo. Prosim, držite se enominutnega odmerjenega časa, zato da boste vsi prišli na vrsto. Gospod Silvestri se prvi. Signora komisar. Gospa komisarka, kriza, ki jo doživlja kmetijstvo, je resna in obstaja nevarnost, da bo ta kriza irreverzibilna. V Puli, odkuder prihajam, je cena za olive padla na 30 evrov za 100 kg. Olčno olje tvega, da bo povzročilo velike izgube med kmetovalci. Pravite, da je vse v redu, da se cene dvigujejo. Naj vam povem, kakšna je realnost, ker jo doživljam vsak dan. Tudi za olčno olje ter zelenjavo in sadje bi potrebovali sklad, podoben tistemu na področju mlekarstva. Zahtevam urgentno ukrepanje in še zlasti zahtevam, da se ustrezno popravi uredba, ki ureja to področje. Poleg tega pa je treba razkrinkati tudi vse tiste, ki spravljajo v trgovine olčno olje, ki nima take kakovosti, kot je predvideno v deklaraciji. Ja, hvala lepa, gospa Kostinger. Eno minuto. Spoštovana gospa komisarka, najlepša hvala za vaše poročilo. To pošilja zelo pomemben signal našim kmetovalcem, ki se borijo za svoje preživetje. Omenili ste padec v popraševanju in ravno to bi bilo pomembno, da spodbujamo potrošnjo. Komisija je bolj kot kdajkoli prej sedaj pozvana, da učinkovito ukrepa ter uvede hitre ukrepe, hitre korake. Prepričana sem, da ravno na področju proizvodnje prehranskih izdelkov potrebujemo tržne instrumente. Zavedati se moramo, da obdelava kmetijskih površin bistveno prispeva tudi k ohranjanju kulturne krajine in tega ne moremo nadomestiti. Zato potrebujemo razpravo o novi kmetijski politiki. Hvala lepa. Gospod Arabela. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najlepša hvala za vašo razlago glede cen kmetijskih proizvodov. Pravite, da moramo še naprej spremljati situacijo in ukrepati, če bo to potrebno. Omenili ste nihanje cen. To je seveda trenutno sovražnik številka ena za naše kmetovalce. Prosil bi vas, da uveljavite politiko reguliranja cen. To bo namreč v prihodnje zelo pomembno. Morda bi potrebovali neko agencijo za spremljanje cen. Na ta način bi proizvajalci, predelovalci in prodajalci dobili pošten delež kolača, kajti če vse skupaj prepustite trgu, potem so ponavadi proizvajalci tisti, ki potegnejo kratko. To pa povzroča veliko težavno področju kmetijstva na lokalni ravni. Poglejte si cene pšenice, te se določajo v Čikagu, zato se moramo pogajati tudi z onstran Atlantika. Gracias, señora presidenta. Señora... Naslednja govornica. Pa... Gospa komisarka, skrbi me to, da ni zadostne usklajenosti, kar zadeva trajnost kmetijstva. Ko gre za proces avtorizacije je treba nekaj narediti, poštevati pa je treba tudi vpliv podnebnih sprememb. Trenutno se uporabljajo nekateri kmetijski inštrumenti in to, kar se trenutno zdogaja z Marokom, bo pokopalo oziroma spravilo na kolena evropske kmetovalce. Dejstvo je, da ne uporabljamo enakih higijenskih in varnostnih standardov v primerjavi z maročani. Oni na področju insekticidov ne izpolnjujejo naših pogojev. Kako torej lahko dopustite kaj takega?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 Menim, da bi morali razmišljati o tem, kakšne so bile posledice nedavnih liberalnih ukrepov. Predlagam, da ne delamo enakih napad, napak, kot smo jih delali v preteklosti. Morda se bodo stroški kmetijske proizvodnje še zviševali v prihodnje, vendar pa kmetijsko proizvodnjo potrebujemo, da ne bomo trpeli lakote. Ko je govora o poenostavljanju, se v resnici dogaja to, da se vse skupaj še bolj zakomplicira. Videli smo nove ukrepe na področju zdravja živali in tako dalje. To povzroča vse više stroške. V tretjih državah kmetovalci nimajo teh stroškov, kar seveda vpliva tudi na ceno. Ja, Katenbach, Jan Lepto. Gospa Katenbach, eno minuto. mikrofon, prosim. Uh, makro. Komisionspresident Barroso. Predsednik komisije Barroso je v izmenjavi mnen dejal, da je trajnostni razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti vodilni motiv naslednjega mandata. Ampak Če si pogledamo, kaj se dogaja na področju kmetijstva, je situacija drugačna. In danes bi vas rada podzvala, da podpremo tiste ukrepe in samo tiste, ki vodijo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kelly. Gospod predsedajoči, pozdravljam to razpravo. Pri mnogih problemih, ki so bili omenjeni, ne moremo kaj dosti narediti, pri drugih pa. Pro kolegi so omenjali vprašanje pretirane regulacije in to je velik problem v Evropski uniji. Govora je bilo o gensko spremenjenih organizmih in tu je treba mrsikaj spremeniti. pomemben pa je tudi izvoz. Bojim se, da bomo uvedli preveč eh, strogo zakonodajo, ki bo onemogočala izvoz našim kmetovalcem. Včasih bi bilo zanimivo primerjati pot, ki jo opravijo poslanci na poti sem in pot, ki jo pravijo živali, ki jih izvažamo. Včasih bi se izkazalo, da je pot poslancev bolj stresna. Biti moramo pozorni, da ne bomo preveč regulirali. Uh, Gospod Kelly, ko ste začeli, ste me prosili za milost. Verjetno niste hoteli tega reči, ker ste rekli mercy. Verjetno ste imeli v mislih Mersi. Hvala lepa, torej. Gospod Adrover. No, no Hvala lepa. Položaj na področju kmetijstva je ne samo zaskrbljujoč, pač pa včasih tudi nemogoč. Vse večji pritisk se izvaja na kmetovalce. Vidimo tudi, kaj se dogaja s cenami za potrošnike na trgu pridružitveni sporazumi so utopija. To, kar se dogaja glede uvoza paradižnikov iz Maroka, je sramota. Imamo sanitarne predpise, higijenske predpise, ki se ne uporabljajo enakopravno za proizvode iz tretjih držav. In zato se bo nekaj podobnega zgodilo tudi na področju banan. Verjetno se boste strinjali z menoj, da je položaj za celotno kmetijstvo zelo negotov. Kmetovanje se pogosto izvaja na najbolj oddaljenih območjih in tam je prihodnost zelo negotova. Kmetovalci želijo še naprej kmetovati, vendar pa se bojijo za svojo prihodnost. Komisija se mora zavedati pomena tega. Hvala lepa. Äh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dejansko je tako, da v kmetijstvu v mnogih panogah vlada kriza. To je tudi posledica liberalizacije kmetijske politike v zadnjem času. Če oduzemamo vse več varnostnih mrež, potem prihaja do vse večjih cenovnih nihanj in večjih težav za kmetovalce. Sedaj moramo poiskati izhod iz te krize. Razmišljati moramo o tem, kako bi preoblikovali kmetijsko politiko, da se spopademo z nihanji. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe imamo tudi mi v parlamentu nalogo, da postanemo aktivnejši. In Ministri za kmetijstvo so se sestali v Parizu, kar je nedvomno dobro. Vendar pa, dragi kolegi, gospa komisarka, mi v parlamentu imamo nalogo, da našim kmetovalcem pokažemo, kakšna je njihova nova vloga. Z demokracijo moramo poiskati pot do prihodnosti kmetijske politike. Eh, torej Hvala lepa. In ob zaključku te razprave dobi besedo v imenu komisije gospa Fischer-Böll. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poskusila bom odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena. Ta razprava tukaj jasno kaže, da obstaja naše skupno razumevanje težav v kmetijskem sektorju. Najprej naj povem, da sem bila nekoliko presenečena, ko sem slišala, da bi morali odpraviti varnostno mrežo. To se ne dogaja, mi imamo varnostno mrežo in sicer predvsem v takih situacijah, ko kmetije potrebujejo podporo. Imamo neposredna plačila, to nedvomno imamo, in to tudi pomaga kmetovalcem. Potem pa imamo različne sisteme, intervencij, zasebno skladiščenje in podobno. Vse to so ukrepi, ki jih lahko sprožimo po potrebi. Glede poenostavitve. Birokracija, popolnoma se strinjam z vami, da bi morali situacijo čim bolj poenostaviti za naše kmetovalce. In zaradi tega bom v sredo na zasedanju sveta temu predstavila nekatere predloge za deregulacijo, o katerih naj bi razpravljali. Svet je dal 39 novih predlogov, kar nekaj jih lahko sprejmemo, nekateri pa so bolj politično naravnani za obdobje po letu 2013, vendar pa sem prepričana, da se vam bodo predlogi zdeli zelo zanimivi. Tisti, ki ste odprli vprašanje GSO, boste verjetno vedeli, da se tu popolnoma strinjamo. In menim, da je zelo pomembno, da poiščemo rešitev na tehnični ravni, da torej poiščemo kompromis glede števila neodobrenih GSO in tu pričakujem, da bo v prihodnje dan predlog. Res je, da je Evropska unija največja uvoznica kmetijskih proizvodov, obenem pa je Evropska unija tudi velika izvoznica kmetijskih proizvodov. To pa zaradi tega, ker imamo dobro ime, ker evropski izdelki veljajo v tujini za dobre izdelke in zaradi tega ideja, da bi sedaj ščitili svojo proizvodnjo, predstavlja nevarnost, da nastane škoda našemu kmetijstvu. Mi moramo biti prepoznavni na izvoznih trgih. In v prihodnje, in upam, da bo Evropski parlament podprl to idejo. V prihodnje torej potrebujemo veliko več denarja za promocijo naših visokokakovostnih izdelkov na razvijajočih se trgih. Mislim, da se lahko odrežemo veliko bolje, vendar pa potrebujemo nekaj podpore. Glede regulatornega okvira. Sicer niste uporabili točno te fraze, vendar pa mislim, da je to tisto, kar se skriva v ozadju vaših pripomb. Danes kmetije že lahko sklenejo pogodbo z industrijo, z mlekarnami, naprimer, in sicer določijo za fiksno ceno določen obseg. To kmetovalci danes že lahko naredijo in v skupini na visoki ravni za mlekarstvo iščemo nove poti, kako bi lahko še izboljšali ta sistem. Biološka raznolikost. Strinjam se, da je to zelo pomembno in zaradi tega smo to tudi uvrstili med nove izzive, ko smo se lotili pregleda skupne kmetijske politike novembra 2008. To torej je uvrščeno visoko med našimi prioritetami In popolnoma se strinjam s pripombami spoštovanega poslanca, ki je govoril o tem. Glede ukrepov. Pravzaprav lahko uporabimo vsa orodja, ki so nam trenutno na voljo, vendar pa novih pobud ne more dajati komisija. Upam, da bomo lahko videli novo komisijo vsaj ne ta, ki je trenutno na oblasti, torej tehnična komisija. Upamo pa, da bo čim prej prišlo do sprememb. Zelo me veseli, da bo Evropski parlament sedaj prevzel pomembnejšo vlogo in postal pomembnejši akter v prihodnje tem, ko Lizbonska pogodba uvaja soodločanje. In tu gre za soodločanje ne samo pri izključno kmetijskih vprašanjih, pač pa tudi pri vprašanjih proračuna. Tu boste imeli ogromen vpliv. Tudi ko bo šlo za proračunske zmogljivosti kmetijstva v obdobju po letu 2013. In čeprav tega ne bom doživljala z tega mesta, vam obljubim, da bom zelo pozorno spremljala, kako boste prevzeli na se novo odgovornost na področju kmetijstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo z razpravo in prehajamo na naslednjo točko, in sicer ustno vprašanje o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministerski konferenci STO. Besedo ima avtor ustnega vprašanja, gospod Moreira. Pet minut.